To je tema, ki mene zelo zanima. Izvolite, gospod Rojtani. Gaat niet. Voorzitter, geachte collega's, mevrouw eh, Kroes. Gospod predsedujoči, dragi kolegi, gospa Kroes, zelo me veseli, da ste med nami. In želela bi za začetek povedati naslednje. Slišim namreč v kabini eno izmed naših odličnih nizozemskih tolmačk. Poznam njen zelo značilen glas in zato želim, da zapišete v zapisnik, da se bo pravkar upokojila in res jo bomo pogrešali. Zato sem zelo vesela, da sem jo danes slišala. Tako upam, da ne bo to odšteto od časa, ki ga imam na voljo. Dragi eh, kolegi, ob predstavitvi tega poročila bi se najprej želela zahvaliti kolegu iz odbora za socialne zadeve, gospodu Tomasu Manu, za izredno dobro in plodno sodelovanje v zvezi s to temo in tudi njemu želi, vsi si želimo. Eh, ugodno in dobro upokojitev, vendar pa pokojnine spadajo v pristojnost držav članic, kar pa ne pomeni, da mi kot Evropski parlament ne moremo v zvezi s tem izdajati svojega mnenja. Pokojnine namreč že spadajo v okvir dogovarjanj eh, znotraj nacionalnih pokojninskih sistemov in eh, zame to pomeni, da gre tudi za socialno komponento elementov, ki jo moramo upoštevati in zato se moramo vprašati, kako naj bdimo na tem, da bodo pokojnine ostale na primirni ravni v Evropi. Trenutno um, opažamo, da se situacija zelo spreminja, namreč vse več je upokojencev, eh, starejših oseb, ki so dobrega zdravja in vedno manj uh, Je pa tistih, ki ta pokojninski sistem lahko financirajo. Več kot ena tretjina evropejcev ima že več kot 55 let in v evropskih državah imamo precej različnih sistemov. Imamo sistem prvega pokojninskega stebra, ki je vezan na načelo solidarnosti, medgeneracijske solidarnosti, in mislim, da bo ta stebr ostal izredno pomemben tudi v prihodnosti. Vendar pa ob starajočem prebivalstvu to pomeni več pritiska na mlajše generacije. To pomeni tudi povečevanje proračunskih sredstev, kar je povezano tudi z paktom za stabilnost. Poleg tega pa ugotavljamo, da v določenih državah ni dovolj zmožnosti financiranja previsok je javni dolg. In uh, kot vidimo, se prvi valčevalni ukrepi lotevajo ravno pokojnin in to ni prav. Zato je treba zagotoviti, da bo več ljudi delalo in potrebno bo tudi delati dlje časa. Zato je treba zagotoviti bolj prožno karjerno pot in boljšo možnost prilagajanja novi situaciji, ki bo omogočila ljudem, da bodo lahko dlje delali. Za države, ki pa poznajo tudi drugi pokojninski stebr, pa se tudi pojavljajo pritiski, kljub temu, da ta drugi sebr temelji na dogovoru med delodajalci in delojemalci. Pritiska pa je vedno več zaradi položaja na trgu dela in seveda zaradi demografskih sprememb. Evropska komisija eh, si želi, gospod predsedujoči in gospa komisarka, eh, dotakniti tudi teh pokojninskih skladov in to ni primeren odgovor, saj v določenih državah lahko to močno vpliva na pokojnine. Gospa Krus, vi nam morate dati primerne smernice skozi predloge komisije. In za konec obstaja tudi možnost tretjega stebra, torej osebnega zavarovanja in tega potrebujemo gotovo več, kot imamo, vendar pa je treba zagotoviti še dodatno varčevanje. Ne na zadnje, prosto gibanje je možno samo, če to ne bo penalizirano. Hvala za vaše razumevanje, gospod predsedujoči. Ja. najlepša hvala ria za dobro sodelovanje. E, tako delodajalci kot delojemalci so zaskrbljeni zaradi kršitev e, in e, zaradi možnosti da naj bi se pri svežen sovjetnost dve uporabljal tudi za pokojninske sisteme. To postavlja pod vprašanje marsikaj in žal nam je tu uspelo najti kompromise samo na, eni, eh, na enem področju. In zato pozivamo komisijo, da ne uporablja te zakonodaje za pokojninske sisteme, ki se po državah članicah zelo razlikujejo ne smemo enostavno kopi, skopirati in prilepiti zakonodaje z ene države v drugo. Potrebujemo najprej temeljito analizo razmer eh, v vsaki državi in temeljito, temeljito analizo koristi in škode. In tu se solventnost dve eh, na pokojninskem področju res ne bi smela uporabljati. Hvala. Gospod Derden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 Hvala, gospod predsedujoči. Kot pravi poročevalka, spadajo pokojnine predvsem v pristojnost držav članic s vsemi svojimi specifikami, vendar pa je pomembno, da lahko oblikujemo priporočila o tem zahtevnem in zapletenem področju. Zato bi želel poudariti nekaj točk, ki so pomembne za našo skupino. Najprej solidarnost, ki je temeljni kamen pokojninskega sistema in ki mora zagotoviti primeren prihodek po upokojencev. Potem eh, drugi stebr, ki eh, je dobra rešitev, vendar pa mora zgolj dopolniti prvi stebr in na to še tretji stebr, eh, ki ima svoje specifike. Vse to je pomembno ne le zaradi upokojencev, temveč tudi zaradi mladih, ki bi morali imeti možnost prispevati v ta sistem. Reforma je seveda pomembna, vendar pa se moramo vprašati o njeni primernosti in o temu, ali je res prilagojena demografskim spremembam in višanju pričakovane življenjske dobe. Zato menim, da je to poročilo, tako kot se lotevate teme, dober kompromis in se zanje zahvaljujem poročevalki. Hvala. Kot sem rekel malo prej, če ste že govorili v razpravi, nimate več druge možnosti. Zdaj pa gospod Paška. Ďakujem za sovažen vam pred. Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, stabilni in zanesljivi pogojinski sistemi zagotavljajo neko varnost v dobi produktivnosti in zagotavljajo dostojno starost. Ne smemo pozabiti na demografske trende. Šestletna kriza kaže na to, da je naslednje tveganje za pokojninski sistem prav recesija in bankroti bank. Pokojninski sistemi drugega stebra, ki vlagajo v finančne trge, morajo biti bolje nadzorovani, bolje jih moramo spremljati, zato da naložbe ne bodo izpostavile naših pokojnin tveganju. Če želimo zagotoviti vzdržne, ustrezne, varne pokojnine in zagotoviti zaupanje javnosti, moramo zagotoviti dobre informacije med količino denarja na vašem računu in tveganji, ki jih to predstavlja, zato da bodo varčevalci in upokojenci se lahko odločali o tem, katere tveganja so pripravljena prevzeti nas za prihodne pokojnine. Hvala. Bedankt. Uh, beste Ria, ik wil eerst graag zeggen dat je heel erg je best hebt. Hvala lepa. Uh, Ria, res si naredila kar je bilo v tvoji moči za to, da bi izboljšala predloge komisije v zvezi z drugim stebrom in eh, pokojninskim sistemom. Pravite, da mora komisija upoštevati sisteme držav članic, ampak zakaj pa ne bi to veljalo tudi za prvi stebr? V zvezi s prvim stebrom moramo na vsak način zavrniti ponujeni predlog. Namreč to, da naj bi bilo to povezano s številom um, let delovne dobe, sobe, je slab predlog in uh, hkrati je to predlog, ki uh, ga ne more uveljavljati Evropska unija na tej ravni. Gre predvsem za to, da je treba zagotoviti primerno življensko raven in primerno pokojnino. Uh, Upravljanje Evropske unije namreč eh, ne odseva člena 114 pogodbe, v katerem piše, da Evropska unija ne sme posegati v pravice in interese delavcev in žal mi je, da v zvezi s prvim stebrom nisi jasno povedala, da se Evropska unija v to ne sme spuščati. Hvala. Gospod Beke. Kot zagovornik uh, upokojencev. Lahko čestitam naši pročevalki za to poročilo o varnosti prihodnjih pokojninskih sistemov. Usmeritev je prava, glavna prednostna naloga mora biti prvi steber in da dopolnili drugi steber. Strinjam se tudi z zahtevo po reformah državah, eh, v državah članicah, ki poznajo in potirano uporabljajo prečasno upokojevanje. Ampak V vsakem primeru moramo tu poskrbeti za ohranitev svetovno vodilnega socialnega modela Evrope. Eh, in eh, tu nimamo nobene uzakonjene obveznosti so odločanja mladih in starih. Če govorimo o ustreznih pokojninah, to ni dovolj. Eh, kajti če gre zgolj preživetje, je to stvar socialne pomoči, ne pokojninskega sistema. Gre za zagotavljanje pridobljenega življenskega standarda in ohranjanje možnosti samoodločanja. Eh, starostne meje morajo določati strokovnjaki, tu politika ne sme popuščati populizmu. Potrebna je preusmeritev te agende in to smo dolžni predvsem prihajajočim mladim generacijam. Hvala. Uh. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Zupe, stara 33 let, ampak očitno misli naprej. Hvala lepa. Bela knjiga komisije in to poročilo. Uh, sprožata eh, zelo bistvena vprašanja, vendar pa gre tukaj za bistven cilj in sicer spodbujanje določenih standardov in tudi spodbujanje eh, primernih proračunskih sredstev za zagotavljanje pokojnin, pri čemer pa je pomembna uvedba tretjega stebra. S tem, s boste ukinili eno od pravic, ki že desetletja obstaja in ki je eno od pravic delavcev. In zato bo to prizadelo najšipkejše. Hkrati bo to prizadelo sistem, eh, javne sisteme za pokojninsko zavarovanje in bo spet prispevalo k temu, da bodo imele od tega največ banke s, skozi svoje velike dobičke. Gre za vprašanje, ki je socialne narave in ki se ga na ta način eh, pretvarja v finančno vprašanje. Eh, zato tukaj ne gre zgolj za demografske razloge, ampak gre za to, da eh, se skuša spostaviti sistem na različne temelje. Mi pa se zauzemamo za to, da bi predvsem delodajalci prevzeli tudi svoj del obveznosti in primerno prispevali v pokojninski sistem. Hvala vsem, da pa gospa Krš. Gospod predsedujoči, želim se zahvaliti poročevalki gospe Omen in poročevalcem Senci za konstruktivno sodelovanje in za to, da ste podprli glavno sporočilo Bele knjige. Ko smo predstavili Belo knjigo februarja 2012, smo želeli pokazati, kako se lahko zagotovi ozadje, torej v luči starajočega prebivalstva in v luči fiskalnih omejitev, kako lahko zagotovimo, da bodo pokojnine ostale ustrezne, varne in vzdržne, da bodo zagotovila dostojen prihodek tudi v pokoju. Treba je bilo uravnotežiti čas na delovnem mestu in čas v pokoju. V prejšnjih posvetovanjih z Evropskim parlamentom, deležnikimi in drugi, drugimi institucijami smo prišli do priporočil in pripravili agendo ter pripravili tudi medgeneracijsko solidarnost. Države članice so same izpostavile, kakšne so možne reforme, da je treba upoštevati pričakovano življensko dobo, zato da se zagotovi dostojen življenski standard in ekonomska neodvisnost za starajoče prebivalstvo. Pozdravljamo tudi predlog Evropskega parlamenta, da je treba zagotoviti, da bodo poklicne pokojnine oblikovane tako, da bodo upoštevali tudi mobilnost na trgu dela. Poročilo izpostavlja nekaj pomislekov in pravi, da je treba zagotoviti vzdržnost prvega stebra. Komisija meni, tako kot je bilo zapisano v poročilu iz lanskega leta, da morajo javne pokojnine iz prvega stebra oh, ostati glavni vir prihodkov v starosti, v pokoju. Tako naj tudi ostane. Dosegli smo kar velik napredek pri izpolnjevanju zakonodaj na tem področju. Sporočila iz bele knjige smo večkrat ponavljali tudi v državah evropskega semestra in specifičnih priporočilih. Danes je večina držav članic prijela reforme, ki omogočajo in spodbujajo ženske in moške, da delajo dlje. Glavno sporočilo poročila gospe Omen je, da je potrebna politična volja, da se soočimo s političnimi izzivi, ki jih naši upokojenci pričakujejo, s katerimi se bodo srečali. Če želimo doseči ta dvojni cilj, cilj ustreznosti in vzdržnosti pokojnin, morajo k temu pripomoči vsi partnerji, države članice, evropske institucije, deležniki in socialni partnerji. Hvala lepa. You, you, hvala lepa, gospa komisarka. Hvala, kolegice in kolegi. In hvala Rio Men Reuters za poročilo, ki ga je predstavila. In želimo tolmačem uspešno upokojitev, ne samo tolmačke iz nizozemske kabine. Naslednje poročilo pa je poročilo Jensa Gajarja o regionalnih strategijah za industrijska območja Evropske unije. Izvolite, beseda je vaša.